Drage kolegice in kolegi, začenjamo z popovdanskim sestankom in sicer za 58. točko. Gre za razrešnico parlamenta. Poročevalec je Denis De Jong, ki bo dobil besedo za predstavitev svojega poročila. Izvolite. Lepa, gospa predsedujoča. Poskušal bom biti kratek, gre namreč za kar dolgo poročilo, vendar se ne bom spuščal vsako podrobnost svojega poročila, samo če bodo imeli kolegi kakšno vprašanje, se bom na njih odzval. Najprej naj povem, da je treba najprej prebrati začetek eh, poročila. Najprej smo si pogledali celoten postopek eh, proračunskega nadzora. Računsko sodišče sklepa, da gre predvsem za kadrovske izdatke, izdatke za zaposlene in za politične zadeve in za potne stroške, tako da je na fakt eh, sorazmerno malo, tako da je vsega um, so razmerno malo transakcij, ki jih eh, preverja računsko sodišče. S tem sem se pogovarjal tudi z eh, predstavnikom računskega sodišča. Dejstvo je, da je stopnja napak eh, dokaj nizka, ampak če pride do takšnih napak, obstaja zelo velika nevarnost, da to škodi dobremu glasu Evropskega parlamenta, saj se take stvari hitro pojavijo v medijih zato bi vendarle pozval k večji pozornosti in na to vrstne nepravilnosti. Tudi strani računskega sodišča, sploh eh, zadeva oblikovanje proračuna glede na učinke. Če si pogledamo same Eh, procese in tudi račune, ugotavljamo, da od članov našega odbora pričakujejo, da smo strokovnjaki eh, za proučevanje eh, računovodskih list in seveda pri svojem delu pridobivamo določene izkušnje in imamo določeno strokovno znanje na tem področju, ampak če si pogledam, kako zgledajo zadeve v, na nizozemskem, v nizozemskem parlamentu, Eh, potem je tako, da preden začnemo s političnim preverjanjem, dobimo že pisne eh, obrazložitve, eh, pisne predstavitve celotnega postopka, kar pripravi strokovno osebe, ki je tudi kompetentno za preverjanje tovrstnih listin. Tudi v primeru Evropskega parlamenta je bil za to kar ne pomeni, da bi morali razširiti delovanje generalnih direktoratov, ampak eh, da bi izkoristili strokovni potencijal eh, ljudi, ki jih že imamo, naprimer v DGIPOL. Dobro bi bilo v to vpriči strokovnjake eh, za področje. Na ta način bi lahko izvajali bolj natančne kontrole. Sredstev je za 1,2 milijardi, kar ni zanemrljivo. Pogledati bi si morali predvsem oblikovanje proračuna na osnovi učinkov. Mislim, da parlament na tem področju upravlja zelo dobro delo. sploh, eh, ko gre za takšno načrtovanje proračunom, so zadeve usmerjene v ustrezne eh, cilje, kjer eh, zadeve niso problematične, ampak imamo nekaj težav pri komunikacijah, telekomunikacijah. Spomnimo se težav, ki smo jih imeli naprimer pri nagradi Lux ali pa pri hiši zgodovine, Evropski hiši zgodovine. V svojem poročilu pozivam računsko sodišče, da sploh pri komunikacijskih dejavnostih zadeve poročijo natančno, kako bi lahko izboljšali eh, usmerjeno oblikovanje proračuna, tudi z upoštevanje neevropskih, del že neevropskih institucij. To je prav gotovo eh, naš izziv, da dosežemo tiste ljudi, ki so brezbrižni do politike. Na tem področju še nismo slišali zelo eh, veliko novih idej, tudi ne strani informacijskih eh, pisarn kar zadeva Evropsko hišo zgodovine, eh, se postavlja vprašanje, ali je to res naloga Evropskega parlamenta. Mislim, da v tem še nismo dobro razmislili. Gre za veliko turistično eh, atrakcijo v Bruslju, ampak če nekaj damo, potem bi morali nekaj tudi za to dobiti. Zato bi se bilo treba pogovoriti z mestom eh, Bruselj glede eh, tega, da bi tudi Brusel prevzel del bremena za povečanje privlačnosti Evropske hiše zgodovine. Potem pa smo še pri transparentnosti, kar zadeva eh, pavšal za povračilo stroškov. O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem, tudi eh, glede osebnih spletnih strani poslancev in vprašanja po stranskih eh, dejavnosti ali pa tudi vprašanje vrtljivih vrat. Še eno vprašanje je treba omeniti in sicer gre za prostovoljno pokojninsko eh, zavarovanje. Tukaj imamo sklad, eh, ki je bil ustanovljen leta 2009 kjer sredstva, se sredstva zmanjšujejo. S tem se je ukvarjal nizozemski novinar, ki je vedno znova o tem poročal v nizozemskih medijih, tako sem postal pozoren na to temo. Gre namreč eh, za določeno pokrit, kritje eh, pri pokojninah, pri običajnih imamo 105 odstotno kritje, v tem primeru pa samo 37, seveda tega ni moč primerjati z eh, običajno eh, pokojnino iz zaposlitve, vendar pa je to nekaj, kjer eh, bi v določeni fazi morali spet zahtevati, da je davkoplačevalci nosijo določeno breme, kar ni stremljivo. Mogoče je to vprašanje za prihodnosti, pa vendar bo treba misliti tudi na tiste, ki se jim sedaj izplačujejo pokojnine. Nikakor ne moremo prepustiti davkoplačevalcem, da pokrijejo a, ta delež. Gre za občutljivo temo in ne smemo nuditi možnosti za napad na nas. In, Potem še ena občutljiva točka gre za pokojnine, ki se izplačujejo uslužbencem, eh, te izplačuje komisija, ampak kaj bo sedaj z eh, Združenim kraljestvom, če država želi zapustiti Evropsko unijo, kdo bo plačeval pokojnince, to bi morala narediti britanska vlada, ampak uslužbenci eh, bodo potem odvisni od odločitev nacionalnih vlad. Potem je tukaj še eh, tema evropskih političnih strank, kjer smo organizirali sestanek za zaprtimi vrati, na katere sem podal različne predloge za izboljšanje kontrol, kar ne pomeni, da povsod polka imamo določene vrati, škandale, ki pa se nanašajo predvsem na nove stranke, ne na tradicionalne politične stranke. Dejstvo pa je, da imajo novinari pogosto več eh, podatkov kot mi glede eh, in eternih informacij. Naprimer, Ernst in Young eh, so si zelo dobro pogledali, kako določene stvari potekajo pri nas. tudi pri novih organih imamo zaenkrat malo zaposlenih, na vsak način sem za to. Da, skupaj z evropskimi političnimi strankami razmislimo, kaj lahko naredimo tudi v sodelovanju z novim organom achterliggende materiaal van de pretender. Lahko ugotovimo, kako lahko naš odbor zazeva upravljal. In še zadnja točka bolj politične narave. In to je nekaj, na kar je upozorila tudi predsedujoča. Sicer gre za vprašanje zlorab in možnega nepotizma strani bivšega predsednika parlamenta Martina Šulca. Tukaj se je pojavilo nekaj naknadih eh, vprašanj in prepričan sem, da se bo to vprašanje ponovno pojavilo. Že v zadnjem poročilu, ki ga je pravi, pripravil gospod Piper, se je pojavilo to vprašanje, zdaj eh, pa so se morda pojavile nove informacije ki pa jih bo seveda težko vključiti v poročilo. Eh, tako pozno, po mojem mnenju, poročevalca je naloga našega odbora, da si zadeve pogledamo objektivno in preverimo, eh, kako so zadeve že vključene v poročilo resolucijah in poročilih iz prejšnjih let, če imamo še kakšne zadeve, ki so bile izpuščene, jih lahko vključimo v letošnjo poročilo. Če pa bi šlo samo za ponavljanje, ki bi ga samo nekoliko drugače formulirali, se mi to ne zdi nekaj, kar bi prinašal neko dodano vrednost. Eh, to bil kriterij, ki bi ga uporabil, zato kar vključim v poročilo. Lahko ne podamo določeno eh, priporočilo, ampak kar zadeva imenovanja generalnih direktorjev, zato imamo svetovalni eh, odbor v Evropskem parlamentu. Ampak v tem odboru sodelujejo samo pripadniki najvišjega menedžmenta, ne pa člani odbora. Če želimo zagotoviti, da ne bo nobenih nepravilnosti na tem področju, je treba vključiti tudi niže ravni eh, menedžmenta, ki morajo biti bolje zastopani v svetovalnih odborih. To je nekaj, kar slišimo od uradnikov. Če želi nekdo delati kariero v Evropskem parlamentu, potem je treba upoštevati tudi politične kriterije, ki odločajo o tem, ali se lahko nekdo vrsti v, v višji management. In moramo izboljšati nadzor nad nepotizmom in podobno. To so torej vprašanja, ki še moramo rešiti. S tem bi zaenkrat zaključil. Hvala lepa, gospod Denis De Jong. Kot vsako leto bo. Največjo jezo sprožilo to poročilo za parlament, to je vsako leto enako in to se tudi ne bo spremenilo. Prvi je na seznamu kolega Srvama. Hvala lepa. Predsednica, hvala tudi poročevalcu. Da je Jongo za zelo izčrpno in nasplošno zelo uravnotežen osnutek eh, poročila. Mm, strinjamo se z mnogimi kritikami, ki jih eh, omenjate. Naprimer, pomanjkanje učinkovitosti komunikacijske strategije Evropskega parlamenta. Kakšna je vrednost eh, nagrade Lux, eh, Evropske hiše zgodovine, vprašanje nadlegovanja. Potem imamo prostovoljni pokojninski sklad klavet in izboljšanje na področju informacijske tehnologije. Ampak po drugi strani moramo meniti tudi nekaj o transparentnosti, za katero si močno prizadevamo v Evropskem parlamentu. Vendar pa nisem prepričan, ali je način, kako ravnamo z informacijami, transparentnostjo mogoče ni ja, usklajeno pri vseh. Ja. Poročilo pravite, da vsi dokumenti povezani z izdatki, da bi morali biti predstavljeni in na, in tudi na spletni strani bilo treba objaviti vsak vozovnico, če sem to prav razumel. Nisem prepričan, da bi to prineslo najboljše rezultate kar zadeva transparentnost. Tako da bomo uložili strani IPP e določene predloge spremenj v tej smeri. Veliko informacij pa je tudi že objavljenih na spletni strani parlamenta. In največja težava, ki jo imamo, največja skrb ki naj bi prispevala k administrativnim stroškom. Ni povezana samo z stroški kot taki, z številkami, temveč predvsem s tem, kakšno zmedo bi to povzročilo, če sem čisto odkrit. Ne govorim o tem, kako se porabljajo sredstva, govorim o administrativni strani vsega tega. In če bi natančno sledili vašim priporočilom, bi to pomenilo zelo veliko administrativnega dela. Kot rečeno, podpiramo transparentnost. Vendar pa bi morali še enkrat razmisliti o tem. kako to bolje urediti, ko gre za politične stranke in politične skupine, fundacije? Seveda se strinjamo z skupnim ciljem. Težava pa je po našem mnenju v tem, da če si pogledate potencijalne probleme, iz porabe eh, skladov oziroma sredstev. Vidimo velike razlike med političnimi skupinami. Ni se treba spuščati v podrobnost, pa vendar, če pomislim, kaj moram jaz narediti, zato da lahko uporabim sredstva iz eh, vrstice 400, če želim odpotovati na nek oddaljen kraj v Laponi in kjer bi preživel dneve na poti in potem bi imel občinstvo sedmih ljudi. Koliko moram papirja za to vložiti? Potem vidimo, kako nes, so zadeve nesorazmerne. Se vem, da to mora biti. Sem podpornik transparentnosti in nadzora. Ampak če si pogledamo, kaj vse je treba narediti za tako stvar, potem je vse navito do maksimuma. Vložili bomo nekaj madmajev glede teh eh, tem, ki sem jih omenil. Še enkrat pa se vam tudi zahvaljujem in se veselimo nadaljne razprave o tem zelo strokovno in kompetentnem poročilu, ki ste ga pripravili gospod De Jong. Hvala lepa. Naslednji je kolega Gajer. Ähm, <clears throat> Hvala lepa. Osredotočil bi se na zadnjo točko, ki jo je izpostavil kolega eh, De Jong in tukaj se tudi popolnoma strinjam. Ko gre za vprašanje kadrovskih odločitev bivšega predsednika, je treba upoštevati samo to, kar je resnično novo in ni treba vključevati zadev, ki so bile podane že v prejšnjem poročilu, ki ga nisem podprl zaradi tega, ker se mi zdi, da ni bilo ustrezno. E, tako bi morali postopati in tukaj imaš e, mojo podporo in prav gotovo tudi podporo mnogih članov moje politične skupine. Zavedati se moramo kot e, odbor. Uh, da bo to poročilo in eh, tudi ta razprava vplivala na eh, volitve v Nemčiji in potem bo to vplivalo na vlogo, ki jo bo gospod Šulc odigral na nacionalnih ali pa tudi lokalnih eh, volitvah. Tako da se strinjam z tvojim načinom dela. Vprašanje pa je, ali je resnično prišlo do kršitev eh, pravil ali pa gre za dogodke, ki zahteva nadaljne preiskave, tako da bi dovolj jasno definirali pravila. Na osnovi dokumentov, ki jih imamo tudi iz administracije, vidimo, da imamo tu protislovja ali so določene vrste potovanj eh, najbolj učinkovite. Če je to temu tako, potem nimam nič proti. Potem um, eh, Englesu tudi ne smemo nič očitati, potem je v redu. Če pa ni tako, da bi bila stalna službena potovanja najboljša za Evropski parlament, potem mislim, da mora to eh, odbor za nadzor proračuna ustrezno zapisati in se tudi vprašati, kako zadeve rešiti v prihodnje. Treba potem administracije jo pozvati, da izbere stroško, pokrivanje e, stroškov od poslanih e, uradnikov na tak način, da bo to najbolj ugodno za Evropski parlament, e, kar bomo mogoče tudi čim prej manj napak. Trenutno je situacija zelo zapletena. Imamo stališče administracije, ki pravi, da ne prihaja do kršitev pravil. In uh, tega tudi ni videti iz dokumentov. V Nemčiji pa vedno prebiramo o tem, da prihaja do kršitev. In tukaj mora naš odbor odigrati svojo vlogo. Seveda, lahko ima naš odbor drugačno stališče kot administracije, ampak eh, če eh, uprava ne vidi nobenih eh, težav, mi pa ja, potem mora to vplivati na spremembo ravnanja uprave. Še vedno čakamo na stališče uprave Evropskega parlamenta. Ne vemo še, ali je prišlo do kršitev pravil, zaradi tega, ker še nimamo poročila. 3. marca naj bi dobili to poročilo. Upam, da bomo to dobili dovolj zgodaj, da bomo zadevo lahko ustrezno poročili. Naslednji je kolega Javor. Hvala lepa, predsedujoča. Najprej naj se zahvalim tudi poročevalcu za odlični osnutek poročila, ki predstavlja zelo dobro osnovo za nadaljne razprave. Še posebej naj pozdravim. Po zamisel podborne skupine za odbor tudi proračun na osnovi očinkov. To je pomembno sporočilo. Potem imamo pobude, ki niso nove, pa jih je treba ponavljati. Še bolj mi je všeč zamisel o, o osebnih eh, poslanskih spletnih eh, straneh in eh, spremembe pri izplačevalo, izplačilo pavšalnih nadomestil. Mislim, da bi lahko pri določenih eh, točkah še izboljšali poročilo. Eno so evropske politične stranke in financiranje fundacij osem odstavkov je na to temo. Mislim pa, da bi eh, lahko bili poročilo še nekoliko bolj ostri. bom pa odložil tudi nekaj predlogov s prememb, da bi bolj sistematsko uredili eh, preverjanje financiranja političnih skupin in fondacij. Potem imamo eh, splošno nadomestila za uradnike. Tega seveda ne bomo rešili v našem poročilu o razrešnici. Moramo pa jasno povedati, da gre za javni denar in poraba javnega denarja mora potekati transparentno imamo različne načine, kako to narediti transparentno. In mogoče objavljanje računa za vsako kavico ne predstavlja najboljše rešitve. Lahko bi našli nek eh, ko mejo, naprimer, da bi morali objaviti račune nad 100 evrov ali kaj podobnega. Morajo bi najti neko pot, ki ne bi silila poslance v to, da morajo čisto vsak računček uh, javno objaviti. To bi pripeljalo do politične zmede. Vemo namreč, da nekateri poslanci uporabljajo uh, ta nadomestila kot nek dodatek k plači. Mislim, da bi morali to prakso prekiniti najti moramo neko ravnotežje med tem, eh, da ne obremenjujem poslance s preveč administrativnega bremena, po drugi strani pa zagotavljamo strezno transparentnost. Vprašanje je tudi povezano z svobodo mandata. Mislim, da tu lahko najdemo dobre rešitve, ki bodo omogočali maksimalno transparentnost eh, brez pretiranih zapletov. In to moramo storiti, zato da si ponovno pridobimo zaupanje evropskih državljanov v evropske institucije, predvsem Evropski parlament. Tretja zadeva, to so pravila, interna pravila eh, za zaščito žviškačev. Mislim, da ima, par, da ima Evropski parlament vse trezna pravila na tem področju, imamo pa še manjše težave sploh, eh, ko gre za akreditirane osebne asistente, ne vemo, kako so zaščiteni, seveda so eh, v, ti v posebnem položaju, zato moramo zanje pripraviti posebna eh, pravila. Prav tako mm, pozdravljam EMAS, kjer pa bom, bom tudi vložil določene amadmaje. Še ena pomembna zadeva in sicer Gre za vprašanje postranske dejavnosti. To je nekaj, kar se je pojavilo v prejšnjem poročilu o razrešnici. Takrat smo želeli nekaj narediti, ampak na koncu smo imeli zelo majavo glasovanje na plenarnem zasedanju, tako da so bili odstavki za lansko leto uh, zavrnjeni. Ampak situacija še vedno obstaja, kar pomeni, ko je odbor za nadzor eh, proračuna želel nekaj narediti z poslansko dejavnostjo poslancev, eh, se to ni zgodilo in še vedno moramo nekaj narediti s tem. In še vprašanje Martina Šulca. Strinjam se, da moramo jasno pogledati, kaj se je dogajalo v kampanji 2014 ampak eh, to smo imeli že o priložnosti priprave lanskega poročila o razrešnici. Eh, zeleni so podpirali amantmaje do plenarnega zasedanja in postavljali dobro vprašanje glede aktivnosti Mardina Šulca na plenarnem zasedanju, pa so končno z eh, izim glasovanje, ki je pomenilo zavrnitev odstavkov povezanih eh, z stransko dejavnostjo poslancev, kar je seveda tudi povozilo amadmaja v zvezi z Martinom Šulcom. Tako da bi morali že v lanskem letu nekaj narediti za tem eh, vprašanjem. Eh, vprašanje je, kaj storiti zdaj. Seveda zdaj potekajo volitve oziroma volilna kampanja v Nemčiji, tega se zavedamo, ampak kar zadeva postopkovno stran, je bil pravi čas lansko leto, takrat nam ni osvelo in zato se mi zdi nekoliko čudno, da se zadeva ponovno eh, pojavlja, ko nam to ni uspelo narediti v lanskem letu oziroma pred enim letom. Hvala lepa. Kolega Ali. Hvala lepa. Zdaj, kolegi gospod De Jong, najprej naj povem, da gre za zelo celovito in vsežno eh, poročilo, ki vključuje vse vidike od finančnega upravljanja, ki je pomembno za Evropski parlament, eh, kajti 20 eh, odstotkov prevzetih obveznosti vsežno poročilo je v petem poglavju. Če upoštevamo vse vidike, ki ste jih omenjali tukaj, moramo biti zelo pazljivi. Kakšen bo vpliv na javno mnenje? Za nas ni pomembno samo kakšna je stopnja porabe in samo tehnične nepravilnosti, ampak eh, tudi kako so bila, kako, kakšne rezultate so prinesla porabljena finančna sredstva. To je seveda gospod De Jonko vključil v svoje poročilo. Should be encouraged to share their experience with uh, Mislim, da bi na tem področju morali izmenjevati izkušnje med eh, direktorati. Še enkrat bi izpostavil vprašanje usposabljanja eh, osebja in rezultatov, ki so bili doseženi. Težko je priti do informacije, kot je eh, gospod Dejong povedal. Kako lahko merimo rezultate? glede na to, da smo porabili javna sredstva za usposabljanje, morali bi imeti nek sistem ocenjevanja rezultatov, ki smo jih dosegli z vlaganjem v usposabljanje. Zato potrebujemo neke kvantitativne kriterije. Hvala. In Šmit, pite. Kolegica Šmit. Hvala lepa. Dlje, ko poslušam, bolj postaja zadeva zanimiva načeloma zaupam v Evropski parlament in tudi generalni sekretarjat. In kot večina kolegov se borim za transparentnost. Zato se mi je zelo kar zanimivo v zadnjih dnevih in tednih eh, prebirati številke eh, v medijih, ki se nanašajo na bivšega predsednika, očitki, ki se pojavljajo proti njemu so nekaj, kar bo treba nujno rešiti in kot je kolega Dejong povedal, glede tega, kar je bilo že preiskano, ampak če se zdaj aktualno pojavljajo očitki, mislim, da bi se ti morali znajti tudi v poročilu, ki ga bo potrdil odbor za nadzor proračuna. To se pravi, treba je omeniti očitke in tudi rezultat preiskave teh očitkov. To, o čemer se govori, ni težko breme samo za nekdanja predsednika, ampak za vse nas. Imam pa tudi nekaj vprašanj pravzaprav mm, ne morem zahtevati, da generalni sekretarjat eh, do tretjega, tretjega pisno ali ustno odgovori na to vprašanje, pa vendar eh, upam, da bom te odgovore dobila čim prej. Te, iz tega poročila mora biti eh, razvidno, kaj je dolgo, torej kaj trajno službeno potovanje, kdo odloča o tem kdo to nadzoruje in kdo preverja upravičenost izdatkov. Kolega Gajer je omejeval volilno kampanjo. Seveda je volilna kampanja v Nemčiji, pa tudi v Franciji in tudi na nizozemskem. Pa vendar mislim, da kot odbor na, za nadzor proračuna ne smemo gledati na to vrste zadeve na tak način, če lahko zadeve uspešno preiščemo, to seveda ne bo škodilo prejšnjemu predsedniku. No, vsi vemo, da je Špigl govoril o nekdanjem sodelavcu eh, gospoda Šulca, gospodu Engelsu. Vemo, da je bil eh, dolge dneve in tedne v Berlino in ne na svojem sedežu v Bruslu, to se pravi, da je bil na tajnem službenem eh, potovanju, vemo, da je dobival dnevnice, da je dos, dobil dodatke za delo v tujini, ki so do 60 odstotkov neobdavčeni, vemo, da je bil v Berlinu tudi ustrezno zdravljanje. Česar pa ne vemo, je, ali je parlament prevzel tudi stroške najema, kar je mogoče, kar je predvideno za pravili. In sama bi rada vedela, ali se je to resnično tako zgodilo, kot poročajo mediji. Prav tako bi zaprosila za informacijo o tem, koliko trajnih službenih potovanj trenutno imamo. Dobili smo informacije iz medijev, vendar ne vem, ali so to pravilne informacije ali ne, kakšno je poprečno trajanje teh dolgotrajnih službenih potovanj, kakšnemu nadzoru so podvrženi uslužbenci na teh službenih potovanjih in kakšnemu nadzoru so podvrženi in prosim tudi, da se razšljenijo pogoji za to vrstne službene potovanja. V eh, časopisnem članku, eh, ki sem ga omenjala, piše tudi, da je nek eh, uslužbenec Baje povedal, da je prihajalo do izvajanja pritiska za No, krivljanje pravile Evropskega parlamenta, sama ne morem povedati, da se je to resnično zgodilo ali ne. Ampak, če je do tega prišlo, potem to eh, ni v redu. Če lahko vsak prilagaja pravila tako, kot se mu zahoče, potem to prav gotovo ni nič dobrega. Tako da bi prosila za odgovore na to in se zahvaljujem že vnaprej. Hvala lepa. Naslednji je kolega Won. Yeah, uh, you, um, to, uh... Hvala lepa. Gospa predsedujoča, torej nisem eh, imel namena govoriti o prejšnjem eh, predsedniku parlamenta, ampak glede na to, da se že o tem pogovarjamo, bom odgovoril na to. Gospod eh, Javor, Povedali eh, ste, da se veliko teh obtožb eh, nanaša na razrešnico leta 2014, zato bi bilo bolj primerno, če bi o tem spregovorili bistveno prej, ne zdaj. Ampak torej, vem, da so bila vprašanja posredovana tudi generalnemu sekretarjatu in upam, da bomo k malu prejeli odgovore in upam, da bodo odgovori generalnega sekretarja tudi malce osvetlili situacijo in nas. Eh, nam dali nekatera jamstva v zvezi s tem, kaj se je dogajalo, ampak ne pričakujem pa, da bi administracija dovolila, da se dogajajo stvari, ki niso korektne. Uh, V primeru pa, da bi do tega prišlo, pa je to zlasti vprašanje za administracijo. Torej predlagam, da počakamo do prihodnega tedna, ko bomo dobili te odgovore in takrat bomo to lažje presojali. In če bomo dobili te rezultate in ko jih bomo dobili, potem eh, mislim, da je dobro, če se takrat z njimi ukvarjamo. Ni razloga, da sedaj v tem odboru, v tem parlamentu eh, razpravljamo o teh eh, vprašanjih v poročilu je izpostavljenih veliko drugih zelo pomembnih vprašanj, naprimer vprašanja nadzora eh, proračuna parlamenta, to tudi poročevalec omenja v svojem poročilu in eh, predlagano je bilo, da bi generalni sekretar eh, torej, um, Eh, za, naprimer, eh, znotraj parlamentarnega raziskovalnega centra tudi vzpostavil eh, nek organ, ki bi se s tem ukvarjal. Torej, sprašujemo se, če je to smiselno ali ne, glede na obseg proračuna parlamenta in glede na pojav eh, napak, mislim, da ni upravičeno, če vzpostavimo še eno enoto, ki bi se s tem ukvarjala. To v zvezi s preglednostjo o tem vrščas govorimo in ponavadi govorimo eh, s tem v zvezi o splošnih eh, stroških in o vojnici za splošne stroške. In v zvezi s tem seveda tudi spodbujamo preglednost. Ne smemo pa ne sme pa to voditi v še večje upravno breme in še večje stroške. Torej, eh, morda smo v Združenem kraljestvu edini, ampak eh, naš eh, sistem v laboristični stranki je ta, da enkrat na teden nekdo pride in pregleda vse knjige, pregleda uh, stroške, pregleda način, kako je bila ta ovojnica uh, porabljena in na to izda neko spričevalo o tem, da je bilo to vse v redu uh, revidirano in ta, eh, to spričevalo na to objavimo na spletni strani. Torej, to je neodvisen revizor in ne predstavlja velikega upravnega bremena in ne predstavlja velikih stroškov. To je eh, način, ki nam omogoča preglednost brez eh, hudih dodatnih stroškov in morda bi veljalo tudi to možnost proučiti. Na to je bilo v poročilu poročevalca izpostavljeno tudi vprašanje informativnih uradov v državah članicah in ali je to potrebno ali ne. Ko o tem razmišljam, ko razmišljam o kampanji Brexit v Združenem kraljestvu, se vse čas soočamo z dejstvom, da ljudje enostavno niso bili dovolj obveščeni o Združenem kraljestvu Evropski uniji eh, in o delu parlamenta in naprimer v Združenem kraljestvu imamo takšne informativne urade samo na Škotskem in v Londonu in eh, velik del eh, Združenega kraljestva ni bil srezno opremljen s takimi uradi. Naprimer v Walesu ni bilo nobenega. In še zadnje toč, točka se nanaša na APAE, In glede tega se strinjam, da potrebujejo boljšo zaščito, zlasti si moramo pogledati, kaj se dogaja, ko um, jim potečejo pogodbe, kaj se eh, dogaja z. Um, vojnicami, ki jih imajo za Štrasburg. Te so zelo omejene in s temi sredstvi zelo težko najdejo ustrezne hotele, um, si kupijo hrano in tako dalje. Torej, eh, generalni sekretar pravi, da si to vprašanje eh, bo treba pogledati in eh, zlasti strasburska zasedanja so iz tega vidika problematična za te osebne asistente. Moramo zagotoviti, da če gredo na misijo v Strasburg, da imajo potem tudi dovolj sredstev za to. Ja. Hvala lepa. Naslednji Nikolika Ženk. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ja, dejansko imamo v poročilu kolege De Jonga zelo veliko zanimivih eh, stvari. Sam bi se osredotočil na nekaj točk. Torej, prva točka, ki bi jo izpostavil, eh, se nanaša na evropske politične stranke. Eh, torej, Preden um, predem na nekatere koncepte, bi najprej spomnil na pravila. In v tem primeru bi šlo bolj uh, za pogodbe in ne za pravilnike. Torej, ko govorimo o evropskih političnih strankah, imamo eh, občutek včasih, da mm, ni govora tu o nekih mm, spoštovanja vrednih mm, organizacijah, temveč eh, <laughs> imamo občutek, da imamo opravka z mednarodnimi um, Eh, mafijskimi organizacijami in močno sem proti temu. Spomnil bi na pogodbe in na pravilnik. V demokraciji imamo pač določene kazalnike eh, in obstoj političnih strank in raznolikost teh eh, strank je temeljni indikator demokracije in to je tudi zapisano v listini o temeljnih, o temeljnih pravicah eh, Evropske unije, torej v 12. členu. Eh, Viktor Hugo eh, je vedno zapisal, da je bolje, če se spomnimo na stvari. In v 12. členu je zapisano, da imajo vse osebe pravice, pravico do združevanja na vseh ravneh in politične stranke na evropski ravni spodbujajo k izrazu politične volje evropskih državljanov. Torej, ne gre samo za to, da spodbujajo Eh, in podpirajo prevladujoče sporočilo, temveč da izražajo eh, mnenje evropskih eh, državljanov. Ta listina o temeljnih pravicah pravi tudi v svoji preambuli, da temelji na ustavnih načelih držav. Sam sem poslanec v Franciji in če so med nami tudi francoski kolegi, naj spomnim, da četrtične francoske ustave pravi politične stranke, stranke izvajajo svoje eh, dejavnosti prosto in pri tem so svobodne. In eh, to ustavo eh, je smo pripravili v eh, času vlade generala de Gola, ki ni bil močno naklonjen strankam, pa se mu je kljub, delu, kljub temu zdelo pomembno, da to vključi v ustavo. Torej, ker na eh, ravni Evropske unije nimamo ustave, potem eh, ne moremo govoriti o ustavnem načelu um, ločevanja med tremi vejami oblastmi Eh, tu je meni ljubše, da se pač izognemo eh, tem incestnim odnosom, ki morda obstajajo, naprimer med Olafom in komisijo. Eh, in naj povem, da med indikatorji demokracije, in to je zapisano v drugem členu našega pravilnika, najdemo tudi to načelo, da so imperativni mandati ne Eh, nedopustni in eh, tu, ko govorimo o mm, eh, parlamentarnih atašejih, torej naj si gre tu za predsednika Šulca ali za druge, torej vsakeč, ko imamo situacijo, kjer se nekemu poslancu daje ukaze glede tega, kako naj deluje, je to prepovedano. In to je prepovedano tako glede njegovega vsakodnevnega dela, kot eh, glede organizacije tega dela in tako dalje. Torej, želel sem najprej spomniti na to, vsaj kar se tiče političnih strank. Občutek imam tudi, da eh, redakcija eh, našega kolega, poročevalca, vsi poznamo njegove kakovosti njegove osebne lastnosti in moram reči, da me je kar nekaj stvari v tem poročilu šokiralo. In na koncu se sprašuje, če je sploh smiselno, da financiramo uh, evropske politične stranke in uh, Morda sem na to spomnil s temi pravnimi sklici, s katerimi sem začel svoj prispevek. Torej imamo nekaj Eh, političnih eh, strank in fondacij, ki eh, so pač naredili napake, ki so kršile zakon, ampak ne moremo dati vse v isti koš. Torej, sam predsedujem Eh, politični stranki, eh, istočasno, torej politični stranki, ki je postavljena vprašanje, istočasno pa eh, sem tu tudi v komisiji, ki se ukvarja s tem. Torej gre za spor glede 60 tisočih evrov in sicer je šlo za eh, logotipe eh, političnih strank, eh, vključno z nacionalno fronto, ki so, bili, ki so se pojavili na določeni manifestaciji in tu, bilo, eh, tu nam je bilo očitano, da nacionalna fronta na ta način eh, financira svoje dejavnosti v Franciji. Ampak to ni res, nasprotno. Nacionalna fronta je tista, ki na popolnoma zakonit eh, način financira gibanje za Evropo in mislim, da je treba to popraviti zlasti zato, ker je gospod. Velo, torej generalni sekretar to še malce uh, bolj baročno predstavil, eh, kljub temu, da je v končni fazi eh, moral priznati, da je zadeva pred Evropskim sodiščem in da morda velja eh, počakati, da Evropsko sodišče o tem presodi. Torej, tu smo uh, očitno v situaciji, kjer uh, smo priča kršitvi. Uh, danes jutri, zjutraj je uh, malteški minister za finance v imenu Evropskega sveta govoril uh, o tem, da imamo 3,8 odstotkov uh, evropskega proračuna, ki je. ki, ki, za katerega ne, ne vemo, eh, eh, kje je. Tu, to govori, to, tu gre za milijardo ali dve milijarde evrov, za katere, za katere ne vemo, kako so bili porabljeni. Torej, to je eh, resna kršitev. Morda tu ni šlo za goljufije, ampak vsekakor pa je šlo za kršitev. In eh, glede gospoda Šulca se mi zdi zanimivo, da je končno tudi on eh, tu eh, postavljen pod vprašaj, kajti nikoli ni okleval, ko je bilo treba odstraniti svoje politične nasprotnike oziroma ko je bilo treba obsoditi politične nasprotnike in tudi v Franciji je to rad počel. In Rad se je tudi obračal na francosko tožilstvo, eh, če je bilo treba komu metati polena pod noge. No, ampak včasih je treba pogledati tudi, eh, tudi eh, pomesti tudi pred lastnim pragom. In pri tem je treba razmisliti tudi o naravi parlamentarnega dela, kajti Nekateri imajo občutek, da je parlamentarno delo zakonodajno delo, ampak eh, parlamentarno delo ni samo zakonodajno delo. To je povezano tudi z eh, odnosi z mediji, z odnosi z drugimi strankami, eh, zlasti, ko, so, ko je večina naših kolegov izvoljenih na proporcionalen način Eh, kar eh, pomeni, da je vsak lahko izvoljen praktično, kar za nas ne velja. In um, mislim, da eh, si je treba pogledati, kaj je tu parlamentarno delo, kaj je zunaj parlamentarno delo. In eh, tudi sam sem, kot rečeno, član tega odbora za nadzor proračuna in zato je eh, povsem nujno spomnjenje to, da je treba izvajati nadzor nad delom enih in drugih, eh, nad različnimi organi in da je treba zagotoviti, da vsi delajo tako, kot je treba, ampak istočasno pa ne moremo sedaj postavljati vsega pod vprašaj, zato ker prihaja do nekaterih napak. Kolega Pačtas je naslednji. Ehm, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, rad bi se vrnil na to, kar je povedal predhodni govorec, ki je omenil dodeljevanje sredstev za poslance, zlasti, ko je šlo za pogodbe za akreditirane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 Prav tako so bile omenjene tudi fundacije in politične stranke. Ne bi želel eh, tu polemizirati, kajti to ni povezano z razrešnico za letos. Ampak eh, k temu se lahko morda vrnemo malce kasneje. Naš eh, poročevalec v Senci je že oblikoval stališče naše skupine in ga je predstavil. S tem se popolnoma strinjam zlasti v zvezi z tistim odstavkom, ki govori o političnih strankah in o političnih fondacijah. To bi morda, morda lahko okrepili in predvideli novo eh, formulacijo tega dela besedila. Bomo videli tudi eh, predloge sprememb. Na no, to bi se odzval zelo na hitro še na odstavek 46. Tu je govor o predsedstvu in tako dalje tu eh, sem precej šokiran uh, uh, nad tem, kar piše v tem odstavku. Kaj ti uh, tu, če prav razumem, želite. Uh, odstraniti nekatere informativne urade, torej sam sem belgijec, flamec in urad, informativni urad Evropskega parlamenta v Belgiji naj bi bil črtan, ne vem. Uh, v tem odstavku eh, govoriš eh, o splošni javnosti, o tem, da bi se tega lahko lotili na drugačen način, eh, po internetu in tako dalje. Moram reči, da me to malce skrbi, kaj ti menim, da imamo kar precej pomembnih elementov. Torej, konkretno, če si pogledamo, delovanje informativnega urada za Belgijo, ki ga dobro poznam. Torej, njegova vloga gre precej dlje kot to, kar je tu zapisano. Ta urad um, organizira celo vrsto dejavnosti in uh, uh te dejavnosti so usmerjene ne samo na Bruselj, temveč tudi na uh, cel frankofon del uh, Belgije, univerze in tako dalje, društva in eh, prav tako eh, tu najdemo tudi 22 eh, belgijskih poslancev, ki tesno sodelujejo z uradom za informiranje. In moram reči, da je to urad, ki uh, ima res zelo velik domet in ki tudi uh, dopolnjuje dejavnost uh, evropskih poslancev. In, uh, ta informativni urad eh, mislim, da predstavlja resno dodano vrednost. Eh, torej, poleg tega je tu eh, zelo blizu parlamenta in njegova dodana vrednost je povsem realna. In mislim, da tega urada ne moremo nadomestiti z dostopom do interneta ali z neko drugo metodo dela, ki morda lahko to dopolnjuje, ampak ki ne more nadomestiti dejavnosti informativnega urada. Torej, glede tega bom prav gotovo imel še en predlog spremembe in želel bi, da se ta odstavek preformulira. Jasno je, da je treba upoštevati torej, eh, število vseh teh informativnih uradov. V nekaterih primerjih dejansko velja, da eh, se eh, državljani obračajo na parlament in na druge inštitucije na zelo kritičen način in zato so ti informativni uradi tudi pomembni in njihova naloga je obveščanje. Eh, široke javnosti, o tem, kar počnejo evropske inštitucije, konkretno Evropski parlament. Ne vem natančno, kako deluje informativni urad v Štrasburgu, ampak eh, zelo dobro poznam dejavnosti urada v Bruslju. In mislim, da ne moremo tega urada preprosto črtati z enim odstavkom v neki rezoluciji o razrešnici. Torej, nisem belgijski nacionalist, daleč od tega, torej, tisti, ki me poznate, to veste, sem eh, za Evropsko unijo, čeprav sem kritičen do Evropske unije in mislim, da ta informativni urad eh, ostaja zelo koristen urad. Ne gre za urad za propagando, temveč eh, je to urad, ki igra pomembno vlogo in zato bom tudi pripravil amandma. Gracias, presidenta. Si. Hvala lepa, predsedujoča. Se opravičujem, da sem uh, bila uh, pozna, ampak eden od naših kolegov odhaja v pokoj in zato smo se malce dlje zadržali. Torej, um, na splošno se strinjam z poročilom gospoda De Jonga, strinjam se z njegovimi predlogi. Uh, in um, sledim tudi temu, kar je povedal gospod Gajer v zvezi z temi novimi dosjeji v zvezi z prejšnjim predsednikom uh, Evropskega parlamenta. Torej, uh, to se je uh, pojavilo meseca aprila, torej tik pred um, volitvami leta 2014, ampak na to je bila razrešnica sprejeta in um, sedaj um, se uh, sprašujemo, če ne bi bilo primerno, da bi v nekaterih uh, primerjih uh, nekatere od teh identifikacij podali tudi um, varuh osebnih podatkov. pri nekaterih eh, predlogih eh, gospoda De Jonga nisem pa vsem prepričana, eh, da je to učinkovito, torej zlasti glede vprašanja preglednosti. Moramo se vprašati, ali želimo absolutno preglednost ali si prizadevamo kljub temu vsaj za varstvo osebnih podatkov. Vemo, da državljani oziroma naši voljivci pričakujejo preglednost, istočasno pa moramo tudi zaščititi določene osebne podatke. In za nekatere primere mislim, da. velja, da imamo nekateri poslanci tudi težave eh, interne narave, torej v naših eh, uradih, z asistenti in tako dalje. In eh, tudi o tem lahko razpravljamo povsem odkrito. Ampak jasno mora biti, kakšen je okvir varstva osebnih podatkov. In ne govorim samo o poslancih, temveč tudi o asistentih. Kar se tiče o uh, nagradi Lux, torej vem, da je prišlo do kritik, da smo pač glasovali za določene filme in v tem volivnem, predvoljivnem letu, kaj smo naredili s temi eh, filmi ki so bili predstavljeni v Evropskem parlamentu, torej vsaj za vsaj za nekatere velja, da so da je parlament eh, naj bi ščitil evropske vrednote, ki jih eh, ti eh, filmi odražajo. in v primerjavi z, z drugimi državami, ki uh, imajo to prevladojoč uh, eh, položaj v kinematografiji, mislim, da je pomembno, da uh, ščitimo evropsko kino, kinematografijo in to ne samo z zakonodajo, temveč tudi z drugimi ukrepi, kot je ta. Pri upravljanju sedanjega parlamenta je pomembno tudi to, da se posveča dovolj pozornosti projektom, ki so bili eh, veliki projekti zadnjih mesecev, eh, torej nepremičninskih projektov, naprimer vsi vidiki, ki so povezani z EPRS-i. in pri tem vemo, eh, da tudi proračun ni eh, povsem prožen, da je treba zagotoviti eh, sredstva za mm, vse zaposlene, za projekte, za velike projekte. In generalni sekretar je nekatere od teh tudi omejil. in eh, mislim, da je to nekaj, kar moramo pri teh razrešnicah 2015 tudi upoštevali. Torej, predvideti moramo tudi razvoj tega. Ja, dank. Ich mich auch noch auf die Najlepša hvala. Tudi sebe sem dodala na seznam govornikov. Želela bi si, kar je že dejal gospod De Jong, da bi v prihodnosti lahko dodali nove elemente in potem bi se morali v prihodnosti resnično odločiti Štrasburg ali Brusel, vendar pa se tukaj o tem ne moremo odločati. Če sedaj obravnavamo vprašanje bivšega predsednika Evropskega parlamenta, lahko rečem, da je dokument nov. Leta 2014 tega še ni bilo. Tudi v odstavkih, ki smo jih izuzeli pri glasovanju, ni bilo. Sedaj lahko to obravnavamo na drugačen način, z drugim, drugega vidika. Popolnoma se strinjam z gospodom Gajerjem in gospodom De Jongem, da gre tudi za verodostojnost. Vseeno je, iz katere politične skupine prihaja eh, bivši predsednik, ne, eh, anketo bi pač morali poslati takrat. Gre za zelo zanimivo vprašanje leta 2013 smo zastavili to vprašanje in takrat smo že obvestili, da se, ze, da se daljših poslovnih potovanj ne sme več upravljati zaradi visokih stroškov. Imamo 13 zaposlenih ki gredo na takšno potovanje in glede tega si že lahko zastavimo kakšno vprašanje. Imamo nalogo pred seboj, to je jasno. In zastavljamo si vprašanje glede naših pravil, če pride lahko do tega, da nekdo stanuje v svojem stanovanju v Berlinu in zato prejema še vedno dnevnice in pa dodatek za življenje v tujini, do tega ne sme priti. Glede na to, da je poslovno mesto v Bruslu in da potem definiramo, za kakšne dodatke gre. Za to gre. Treba je zastaviti kriterije za poslovno potovanje in te kriterije je treba tudi izpolniti. Prišlo je do primerov, kjer je prišlo do prestopanja, pri drugih primerih pa ne. Torej, treba je preiskati te primere in pojasniti, zakaj in gre. In s tem v zvezi tudi povezana naša verodostojnost. Glede informacijskega urada Evropskega parlamenta, malce sem bila presenečena, da je to vprašanje tako radikalno zastavljeno. Kaj ti, mi se ne ukvarjamo s tem, nismo ravno tako, nismo poročevalci in pristojni za to. Ne vem, če lahko na podlagi informacij, ki jih imamo, storimo ta zelo velik korak. Imamo torej točke, ki so deležne kritik in pa vprašanja s tem povezana. Sedaj pa še kodeks ravnanja za delovne skupine in za poslance. Svoboda mandata je pomembna. Z političnega vidika smo pa razdeljeni, imamo različne naloge. Torej, ne moremo dati ostalim v roke orodje, s katerim nas bodo potem tepli. Če s predsedstvom Evropski parlament potem določa, kaj mora poslanec početi s svojim mandatom, potem lahko enostavno spakiramo in gremo tukaj ne moremo sodelovati, kaj ti prih... obstaja nevarnost, da se bo to potem zaradi bližnjih razlogov tudi zlorabilo. Obstaja razlika med tem, čemer razpravljamo v zvezi z bivšim predsednikom in, ste, in v zvezi z stranko Fum Nacional. Pravila so jasna, popolnoma jasna. Dobro bi bilo, če bi lahko prebrali stališče glede stranke From National, ne pa da samo prebiramo to, kar smo dobili od uprave. Sedaj pa še zaključek. Najlepša um, hvala, uh, Najlepša hvala, Inge. Skušal bom čim bolj strniti odgovori. Kar nekaj govornikov je omenilo ene niste točke, transparenca in pa splošni prejemki. Prejel sem elektronsko pošto od eh, državljanov, kjer pišejo, da ne bodo več glasovali za nas, zato ker eh, k plači dobimo še 4000 evrov na mesec dodatkov. In če pogledamo, kakšna je raven revščine na nizozemskem, menijo, da bi ta sredstva lahko bolje porabili. Sam sem poslanec, ki vsako leto od prihodka plača dohodnino v višini 10 tisoč evrov. Na nizozemskem vedno znova pišejo članke o visokih prejemkih poslancev in kako poslanci bogatimo. Če želimo te stvari odpraviti, potem potrebujemo več transparentnosti. Tudi na koncu mandata je treba upraviti revizijo. Seveda ne predlagam, da bi vsakdo moral skenirati svoje račune in jih objaviti na spletu, vendar pa moramo upravljati notranjo kontrolo nad izdatki. Druga možnost pa je, da se del zunanjih prihodkov nameni za zunanje, zunanjega računovodja, ki bi upravil revizijo. Gre za dodatke za pokrivanje stroškov. Revizijo lahko upravim na prostovoljni ravni, ne mislim, da grem predaleč. Nadzor je treba opraviti učinkovito lahko se pogovorimo, kako bi to storili, da stroški lahko mm, nanesejo samo do določenega praga ali pa kakšno drugo možnost. Vsako leto znova se soočamo s temi vprašanji. Prejšnje, lansko leto smo to sprejeli na zasedanju in mislim, da je to zelo pomembno za podobo Evropskega parlamenta. Še vprašanje, ki so ga omenili kolegi in to je vprašanje povezano z bivšim predsednikom Evropskega parlamenta in s tem povezanimi nepravilnostmi. Mislim, da je današnja razprava zelo koristna, vendar pa se verjetno vsi strinjamo, da moramo na to gledati objektivno. Veselimo se že odgovorov uprave na naše vprašanja. O tem se bomo še pogovorili s poročevalci v Senci. Problem pa je, da marca v času prenega zasedanja potekajo volitve, zato takrat ne bom veliko prisoten, vendar pa moramo pogledati, če lahko najdemo način za obravnavo teh vprašanj. Tako lahko zapišemo sklepe in pripravimo priporočila, tako kot to piše v poročilu. In še Evropske politične stranke. Nisem razumel, zakaj bi bil proti temu, da bi te stranke prejemale subvencije. Tega nisem nikoli dejal. Mislim pa, da bi morali imeti mejo 15 odstotkov praga za prejemanje zunanih prejemkov. Mislim, da se o tem sedaj razpravlja v predsedstvu, da bi ta prag znižali. Ravno tako nisem dejal, da bi te subvencije odpravili. Če bomo 15 odstotkov znižali na 5 odstotkov, potem bodo subvencije dosegle 95 odstotkov na mesto 85 odstotkov izdatkov do sedaj. To ni bil moj namen. In še asistenti. In še žvižgači. Tukaj se strinjam zelenimi. Pripravil sem besedila, vendar če ima kdo kakšen boljši predlog, naj mi prosim pove. Tudi Derek Von je podal komentar v zvezi z eh, izdatki asistenta v Štrasburu. Ti so namreč eh, drugačni od drugega osebja. Če se pogledate cene hotela v Štrasburu, mislim, da je prijemek, ki ga dobivajo, minimalen. Temu nismo namenili dovolj veliko pozornosti. Tudi generalni sekretar se ukvarja sedaj s tem vprašanjem. In še vprašanje informacijskega urada. Ne gre samo za urade same. Kritika je bila namenjena predvsem uh, uradom v Bruslju in v Štrasburu, ne informacijskim pisarnam v državah članica. S kolegom se bom pogovoril o tem osebno, nažalost je odšel, vendar pa je pomembno, da se povežemo z običajnimi državljani, ki ponavadi ne stopijo do nas Tega primankuje v informacijskih eh, uradih. Povezani so s poslanci, s študenti, ki se zanimajo za Evropsko unijo in temu moramo namenjati naše dejavnosti. To potrebujemo. Vendar pa potrebujemo nekaj širšega. Potrebujemo informacijsko politiko, ki bo pritegnila ljudi, čeprav so kritično naravnani. in z tega vidika bi lahko gledali na prijemke. S takšnimi stiki bi lahko zavrnili določene govorice. In še vprašanje, ki ga je zastavila skupina Alde glede izobraževanja in usposabljanja, mislim, da je treba izmeriti rezultate. ne želimo spostaviti službe, ki mora delati, potem proizvesti material, ki nam ga mora prodati. Mi želimo imeti možnost, da zaprosimo za določene proizvode. Če želite zapisati takšno poročilo, potrebujete analizo, podatke in izpostaviti točke, ki so najpomembnejše v knjigovodstvu. Potrebujemo posebno službo za naš odbor. Najlepša hvala. Rok za vložitev predloga sem je 16. marca ob 4. S tem smo prišli do konca te točke. Sedaj gremo na naslednjo točko. Gre za razrešnico izvrševanja po. Evropskega razvojnega sklada. Pročevalec je gospod Omrči. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. <laughs> Donc nous allons. <laughs> Če želite zapustiti dvorano, prosim, da to naredite hitro. Dobro, sedaj bom eh, postavil poročilo v zvezi z razrešnico Evropskega sklada za razvoj. Torej naj povem, da je to poročilo plot dolgo trajnega. Uh, eh, dela, poglobljenega dela. Z Evropsko komisijo sem organiziral več delovnih sestankov in zahvaljujem se vam, da ste nam posvetili to veliko časa, eh, zlasti s komisarjem Mimico, ki sem ga srečal. Zahvaljujem se tudi vsem kolegom, ki so z mano delali pri tej v tej redakcijski fazi. Torej gre za poročevalce v senci, pa tudi za poročevalce v drugih odborih. Torej, dokument imate pred sabo, ne bom šel v podrobnosti vseh predlogov, ki sem jih tu oblikoval, ampak eh, danes popovdne bi vseeno nekaj glavnih točk rad izpostavil. Torej, tu gre zlasti za točke, ki so povezane z nadzorom proračuna in tu bi najprej izpostavil vprašanja povezana z zanesljivostjo eh, računov oziroma eh, bilanc in pa vprašanjem zavarovanja delka. Torej, za leto 2015 eh, je šlo za eh, štiri kontrole po, na štiri različne načine in v poročilu vidite, da sem tudi pozdravil eh, vse napore, ki jih je Evropska komisija investirala zlasti v pogodbe, ki so eh, potekle, plačila, ki so bila izvedena. Eh, žal pa mi je eh, za to, da ni bilo dovolj sredstev v letu 2015, kar je vodilo v precejšnje težave. Na to od leta 2014 se tudi ni znižala marža napak, torej 3,8 odstotkov, 25 odstotkov ehm, plačil, ki jih je računsko sodišče pregledalo, je prizadelo ta marža napake in to v tem obsegu. In to močno obžalujemo. Obžalujemo, da niso bila spoštovana pravila na področju javnih naročil. In na to, kar se tiče um, predhodnega financiranja, torej 9,6 eh, milijonov evrov eh, je bilo napačno upisano eh, v, rubriko, v drugo rubriko. In tu mora komisija sprejeti ukrepe, s katerimi se bomo tem napakam lahko v prihodnosti izognili. Torej, pri tem pa seveda tudi pozdravljamo eh, napredek eh, zlasti na eh, področju izterjav obresti pri predhodnem financiranju. Lahko bi šli tu še v podrobnosti glede nadzora ex ante. Tu me zlasti skrbi odsotnost nadzora in prosim bi komisijo, da te vrzeli čimprej odpravi. V poročilu sem želel počrtati zlasti to, da eh, računsko sodišče meni, da bi komisija lahko eh, zmanjšala eh, to, ta obseg napak iz 3,8 na 1,7 za 1,7 odstotkov, če bi uporabila podatke, ki jih ima na voljo. In komisija je vsaj na področju zavarovan sledila Eh, priporočilom eh, parlamenta, kar je precej izboljšalo situacijo. In prosim komisijo, da eh, predstavi tudi ukrepe. Glede dejavnosti Africa Peace, se zopet zahveljujem predsedujoči, da je organizirala to razpravo na to temo, ki je bila zelo zanimiva, ki nam je omogočila, da smo postavili vprašanje, da smo izpostavili uh, naše dvome, zaskrbljenost in da smo prejeli od komisije tudi določeno število odgovorov. Odgovori, eh, ki eh, so vsaj kar se nas tiče še vedno ne povsem ustrezni. In, uh, mislim, da se kolegi z mano strinjajo, da še vedno od Evropske komisije pričakujemo konkretne ukrepe. Zato, da eh, prilagodi koordinacijo vseh akterjev in eh, odgovornosti in pa tudi, da uskladi njihovo delo. In zlasti, zlasti je pomembno, da komisija obvesti Evropski parlament tudi o vseh korektivnih ukrepih, ki bodo uh, Eh, sprejeti, ki morajo biti sprejeti in to tako na področju eventualnih izboljšav in pa tudi konkretnih ukrepov. Kar se tiče tega poročila, bi izpostavil še eno zelo pomembno točko in sicer eh, smo želeli pristop, ki temeli na rezultatih eh, in glede tega oblikujem nekaj uh, predlogov za boljšo učinkovitost pri upravljanju Evropskega sklada za razvoj. Torej, tu imamo zelo veliko število predlogov, ne bom šel vse podrobnosti, ustrajal bi samo pri eh, predlogu, da se pripravi tipologijo razlogov eh, za ovire in pa eh, težav, s katerimi se soočajo kolegi pri implementaciji. In zlasti je pomembno, da Eh, se takoj eh, prejme informacija, če je bil nek projekt eh, označen z rdečo v zadnjih treh letih. In v skrajnem primeru je treba tak projekt suspendirati oziroma ustaviti financiranje. In je to še zadnja točka, ki je samoumevna in ki se nanaša na vse evropske politike in zlasti sveda Evropski sklad za razvoj, pa je poenostavitev pravil za nadzor, to je ključnega pomena, če želimo zmanjšati obseg napak. Na to tretja pomembna točka se nanaša na akterje, ki so zunanje narave, in ki kljub temu sodelujejo pri izvajanju ciljev te politike. In sicer gre za jamstvene sklade, gre za Evropsko investicijsko banko in pa za mednarodne organizacije. Prebrali ste poročilo, vidite, da to predstavlja določeno število težav, zlasti glede nadzora. In veste, da tako Evropska investicijska banka, kot jamstveni skladi, kot mednarodne organizacije sledijo dvem ciljem. Torej, in potrebujemo uh, večji nadzor, eh, večjo uh, preglednost in pa tudi nadzor političnih ciljev, kajti uh, na nek način, na nek delegiran način eh, vse te organizacije tudi sodelujejo pri uresničevanju političnih ciljev, ki smo si jih zastavili. In ne nazadne bi želel ustrajati pri nekaterih splošnih vidikih, ki so bolj politične narave in ki se nanašajo zlasti na Evropski sklad za razvoj. Tu smo v odboru za nadzor proračuna in zelo nas skrbi vprašanje rezultatov. Zelo legitimno se sprašujemo, kako učinkovita je pomoč. Mislim, da ne ustrajamo dovolj na tem, da je treba vse evropske politike med seboj uskladiti. Kajti, žal, vidimo, da v številnih primerjih se eh, ukrepi iznotraj te eh, razvojne politike izničujejo z drugimi politikami. V mislih imam naprimer trgovinsko politiko, politiko na področju ribolova in tako dalje. tu je res eh, potrebno, da uskladimo te politike in o njih razmišljamo na bolj globalen način. Rad bi ustrajal tudi na tem, da, in to smo vsi povedali in eh, razprava s komisijo na prejšnji seji je to tudi potrdila, torej vsi se strinjamo, da razvojno politiko, na razvojno politiko vplivajo tudi številne krize, ki eh, zopet eh, lahko oslabijo oziroma izničijo cilje, ki jim sledimo. Prihajam iz uh, ultraperiferne regije, ampak to velja tudi za AKP države, ko pride do uh, naravnih nesreč, ciklonov in tako dalje, eh, se eh, izničijo rezultati številnih eh, del, številnih let investicij in tako dalje. Torej, vse to je treba tudi upoštevati pri oceni te politike. In tretja točka, ki se mi zdi prav tako pomembna in o tem sem večkrat govoril tudi s komisarjem Mimico na Evropskem forumu PTOM in sicer uh, uh, treba je ustrajati pri tem, da otočne države in pa periferne regije, ki imajo ustavne odnose z uh, Eh, Evropsko unijo, torej kot so Francija, Nizozemska, Danska, Združeno kraljestvo, te države oziroma te teritoriji so pač del evropske družine in zato je treba predvideti tudi eh, specifični pristop, eh, diferenciran pristop in vsi predstavniki teh regij v parlamentu si prizadevajo za specifično urodje za financiranje teh eh, območij. To nam bo zopet omogočilo eh, znižanje eh, torej teh slabih obrestnih mer za te regije. rad bi ustrajal na vprašanju, ki sem ga izpostavil že prej, ko govorimo o državah AKP. Ne omenjamo dovolj pogosto, da 80 odstotkov teh držav eh, so majhne otočne države. Torej, razen afriških držav so ostale države te skupine AKP, zelo majhne otočne države in za te države so primerni ukrepi povsem drugačni in morajo biti povsem drugačni. In v teh eh, majhnih eh, državah v razvoju lahko veliko hitreje, veliko več dosežemo kot v eh, velikih državah v razvoju. In zato lahko v tem obdobju post-Cotonou bolj eh, ustrezno upoštevamo eh, otočno naravo teh držav in lahko predvidimo tudi eh, poenostavljene pristope in strategije za te države. In na koncu bom omenil še vprašanje migracije, ki je um, zlasti pomembno. Prepričan sem, da 100 odstotkov te um, razvojne politike prispeva tudi k uresničevanju cilja omejevanja migracijskih tokov, kajti bolj bodo te države razvite, manj eh, bodo ljudje želeli te države zapustiti. Ampak potrebujemo globalno vizijo in to tudi ni edini način, torej ta politika ni edini način, kako lahko delamo na tem temeljnem vprašanju, ko si pogledamo demografske eh, napovedi in projekcije, vidimo, da bo leta 2100 globalno prebivalstvo doseglo 12 milijard oseb. Za afriško celino bo to 4 milijarde, se pravi, eh, sedaj eh, je število prebivalcev v Afriki 1 milijardo, prešlo bo na 4 milijarde. Nigerija, na primer, bo imela leta 2100 900 milijonov prebivalcev, eh, kar je eh, današnje prebivalstvo celotne Afrike. Teh nekaj številk nam omogoča, da bolje razumemo, kaj nas čaka. Pri tem je treba upoštevati tudi eh, podnebne razmere, ki bodo še zaostrile te učinke in še bolj spodbodle migracijske tokove. Torej, razvojna politika, kakršno poznamo, kakršno smo uh, opredelili, ni edini odgovor na te izzive. Odgovor na te izzive gre iskati tudi drugot. In še za konec. Uh, če si pogledamo globalne izzive in evropske izzive, potem vidimo, da se te izzivi, se bo o teh izzivah odločalo v državah AKP eh, na ravni podnebja in upam, da bo komisija upoštevala tudi v tem obdobju postkotonov vprašanje izgube bio, biotske raznovrstnosti. Vemo, da smo že v šestem valu izginotja vrst in mislim, da je res nujno, da se odzovemo na te izive, ampak tu, smo, tu sem se že zelo oddaljil od mojega poročila. Do 6. marca lahko uložite amantmaje. Predvidel sem, da bomo glasovali o poročilu v Štransburgu in predlagam, da damo razrešnico komisiji. Zelo sem vesela, da ta odbor daje veliko pomembnost. Evropskemu skladu za razvoj in razvojni pomoči. Gospa Šmit. Najlepša hvala. Gospod poročevalec, spoštovani kolegi, ponavadi se najprej zahvalimo računskemu sodišču. Mislim, da je poročevalec zelo dobro pripravil svoje poročilo, ki ga je tudi predstavil. Videli smo, da je Evropski razvojni sklad ponavadi najgla, najbolj glavni osumljenec. To je še posebej jasno, zato ker imamo 30,5 milijarde evrov težek sklad do leta 2020. In ko gre za tako visoke zneske, je jasno, da je veliko v igri in da se ta sredstva namenja brez eh, postopka privolitve Evropskega parlamenta. Gre za zelo dobro uravnoteženo poročilo, vseeno pa bi rada omenila, da pri takšnih nalogah gre veliko krat za nejasno besedilo. Potrebujemo besedilo, ki bi bilo jasno in ki ne bi dopuščalo nesporazumov. Govorimo torej o vodih oddelkov, prenesenih in neporabnih sredstvih, o vodih delegacije. V New Yorku smo lansko leto zelo veliko govorili z pristojnimi, videli smo, da imamo veliko dela še pred seboj. Še posebej, ko gre za glavne kazalnike. S komisarjem Mimico se bom v Arubi še pogovorila, vendar pa. vidimo, da se bomo morali odzvati tudi na pozive k vrnitvi sredstev. Glede na to, da se vsi zauzimamo za čim večjo transparentnost Evropske unije, je prav, da, da to storimo ne gre samo za visoka sredstva, ampak tudi za široko geografsko območje. Gre za 79 afriških držav, za Karibsko in Pacifiško regijo. Potem imamo tudi najbolj oddaljene regije in veste, da največji delež sredstev pristane v Afriki 29,8 milijarde evrov in zelo dobro razumem, gospod poročevalec, da se še posebej osredotočate na najbolj udarjene regije. in upam, da ste poskrbeli za to, da nismo na ničesar pozabili v tem obsežnem poročilu. Čeprav je poročilo dobro, bom uložila nekaj predlogov sprememb za pomembne spremembe. Najlepša hvala, gospa Kanbah glede na to, da smo slišali že francoščino in nemščino, bom sama govorila angliško, kar bo za me lažje, ker imam zapiske v, ne, v angliščini. Rada bi se zahvalila računskemu sodišču, kot tudi poročevalcu gospodu Omarđiju za opravljena dela. Mislim, da je poročilo zelo konstruktivno. Moja politična skupina obžaluje, da leta 2015 odobrena sredstva, ki niso bila poslana, so povzročila oteženo delovanje na terenu. Gre za 83 milijonov evrov in pa milijon evrov obresti. Leta 2015 izdatki še vedno vsebujejo. še vedno vsebujejo eh, deveti sklad, sredstva iz devetega sklada, ki so iz leta 2015. Naša skupina se zauzema za demokratični nadzor in odgovornost, povečanje učinkovitosti, transparentnosti in eh, vidnosti uporabe sredstev. Vključevanje tega v proračun bi poenostavilo računovodstvo, kinjovodstvo, zaradi tega, ker bi s tem poenostavili pravila in administrativno strukturo. Evropski razvojni sklad prispeva k odpravi vzrokov za migransko in begunsko krizo. Sredstev se ne sme uporabiti za druge namene, kot so določeni z določami, kot je varnost, na mejah in ukrepe za vračanje. Treba je zagotoviti, da sinergija med Evropskim razvojnim skladom, Evropskim proračunom in dvostranskim sodelovanjem poteka v konstruktivno in da se osredotočimo predvsem na preprečevanje migracij. Želimo vzpostaviti investicijski načrt v afriških državah. Zagotoviti moramo polno odgovornost in sodelovanje sodišča, kot tudi poročanje Evropskemu parlamentu. Strinjam se s poročevalcem, da razdrobljenost inštrumentov, ki jih imamo na voljo s svojimi posebnimi cilji, ne bi bili med seboj povezani, omejuje eh, parlamentarni nadzor nad izvajanjem in izvrševanjem sredstev. Zato je težko oceniti, če se sredstva resnično porabljajo za zunanje dejavnosti za preprečevanje migracij. Treba pa je zagotoviti tudi, da kazalniki uspešnosti kažejo na to, jasno na to, kako uspešni smo bili. Treba je preprečiti nepravilno porabo sredstev in zagotoviti, da druge AKP države še vedno dobivajo sredstev z našega razvojnega skraja, sklada. Treba je prilagoditi nadzor in pa okolje za preprečevanje tvegan s tem, da namenimo nove finančne inštrumente, mehanizme, sklade in v partnerstvu in sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami, inštitucijami in z drugimi državami, ki prejemajo pomoč v drugih oblikah. Pozitivna pogojevanost, da, vendar pa je tukaj najpomembnejši kazalnik učinkovitost. Pozdravljamo to, da je komisija vključila oceno tvegan v svoje zenanje delovanja, kar seveda vzpostavlja, okoli kjer je treba upoštevati različne vrste tvegan. Imamo partnerske države z različnimi ravnemi razvoja, z različnimi strukturami uprave in vlade in to je treba upoštevati. Pozdravljam. Lahko, prosim, berete malce počasneje, prosi predsedujoča. Priznavamo tudi korist sodelovanja z mednarodnimi organizacijami v določenem kontekstu pomembno pa je, da popravimo vrzeli in pomankljivosti za to, da popravimo prepoznavnost evropskih inštitucij. Zato mora biti Evropski razvojni sklad bolj prepoznaven med državljani. Sredstva, ki so namenjena najbolj oddaljenih regijam, niso vključena v revizijo to ni v obsegu letnega poročila Evropskega sodišča o zanesljivosti v računovodskih izkazov. Zato pozivamo sodišče, da opravi skrbni pregled za to, da izboljša informacije in da prepreči financiranje preko posrednikov, kar omejuje in otežuje transparentnost treba je tudi vzpostaviti kriterije za končne posrednike skupaj s komisijo. Veselimo se našega naslednjega srečanja in to je vse za danes. Najlepša hvala. Ja, vielen Dank, damit liegen mir keine Worte. Najlepša hvala. Nihče več se ni prijavil k besedam. Pozdravljam pa gospoda Vjazdi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se poročevalcu, eh, da je predlagal razrešnico eh, za 8., 9., 10. in 11. 11. EDF. Torej, eh, ta dokument je uravnotežen um, izpostavljajo tako pozitivne kot negativne vidike in tudi daje usmeritve za možne izboljšave. In komisija bo kot vedno poskušala izpolniti pričakovanja in zahteve parlamenta. Ne bom se odzval na vse točke, samo na najpomembnejše. Torej, uh, nekaj uh, uh, teh točk bomo na nekaj teh točk bomo odgovorili v pisni obliki, če na madam Schmidt to lahko posleduje v pisni obliki. Torej, um, nekaj napak je bilo, torej tudi grede uh, določenih vsot uh, uh, in v določenih primerjih je šlo res samo za knjigovodska vprašanja in to lahko zelo hitro pojasnimo. Na to, kar se tiče napak, dejansko imamo eh, eh, torej, to stopno 3,8 odstotkov, ta ostaja stabilna, tudi če imamo vedno več eh, transakcij. Naj omenim, da govorimo v zelo težki situaciji, v državah, ki so pogosto zelo nestabilne in v katerih vladajo nemiri, vojne in vedno manj imamo eh, preostalih eh, sredstev. Torej za 2015 je to predstavljajo 2,5 eh, odstotkov. Torej, zakaj gre? Imamo stopnjo rezidualnih napak, torej to se nanaša na vse. Vse pogodbe, ki so zaključene in ki so predmet nadzora, Torej, eh, tu se mm, stopnja napake v nekem trenutku izračuna. Na to se projekt eh, nadaljuje in eh, tisti, ki upravljajo s, lahko, s projektom, lahko tudi izboljšajo rezultate na osnovi te analize računskega sodišča. Dejansko včasih nimamo dovolj dokumentov, nahajamo se v državah, ki so mm, ranljive, Eh, kjer nekateri partneri, naprimer civilna družba, nimajo eh, sredstev, da bi mm, vzpostavili eh, učinkovite arhive. Včasih se ne upoštevajo vsa pravila pri javnih naročilih, ampak to še ne pomeni, da prihaja do goljufij. To pomeni samo to, da v nekaterih primerih se soočamo s težavami v zvezi z kriteriji dodeljevanja pogodb. Torej, razvili smo nek eh, sistem ocene ex-ante, ki je zelo razvit. Nekatere informacije morda niso vedno dostopne, ampak treba je ločevati med stopnjo napak, ki se eh, znižuje na to okolje, v katerem delamo in pa tudi trenutek, kdaj pride do nadzora. Torej, eh, vemo, da je tudi strošek nadzora vedno nižji. Torej, po eni strani imamo vedno manj napak, po drugi strani pa so stroški nadzora vedno nižji in sedaj izvajamo ex ante nadzor, eh, se pravi pogodbe. Uh, partnerjev, eh, so pogodbe, ki so bile sklenjene skladno z eh, kriteriji, ki jih je določila komisija. Torej, tu imamo eh, sistem posrednega upravljanja, ki ga komisija zelo tesno nadzoruje in to je pomembno tudi za stopnjo napak. Na to glede rezultatov in učinkovitosti, to je bilo omenjeno. Glede projektov, ki so blokirani, projektov, ki so, kot jih mi označujemo, v rdečih številkah. Torej, eh, v našem eh, letnem poročilu za 2016 smo praktično že odgovorili na to kritiko parlamenta smo ocenili eh, projekte, identificirali glavne, glavne težave, torej vprašanja varnosti, vprašanje zmogljivosti upravljanja in ponujamo glavne korektivne ukrepe. In v, za te tako imenovane rdeče in oranžne projekte smo že določili, katere projekte eh, lahko zaključimo, zato ker ne dosegamo ciljev imamo zelo velike razlike med eh, temi projekti. Torej, 150 eh, projektov je bilo v rdečih številkah leta 2015 in od tega jih je 146 prešlo v oranžno ali eh, rumeno cono. Mm, in vse to je odvisno od pač različnih situacij, zlasti uh, varnostne situacije. Eh, mislim, da je prišlo do nesporazuma. Torej, razumem, da govorite o zunanjih partnerjih, ko govorite o mednarodnih organizacijah oziroma o Evropski investicijski banki. Torej, to so organizacije, ki prav tako izvajajo evropsko razvojno politiko in eh, te organizacije je prav tako treba nadzirati. In glede tega se strinjamo z usmeritvami, ki jih eh, predlaga poročevalec. Torej, jasno je, da potrebujemo eh, preglednost, eh, ampak eh, strinjamo se tudi s parlamentom, da se je treba izogniti fragmentaciji orodij in želimo, da Evropski parlament tudi sodeluje pri tem nadzoru. Člane parlamenta smo povabili v različne odbore v komisiji, ki na tem področju delajo. Torej, Naj povem, da vse, kar nadzira komisija, spada pod eh, nadzor eh, komisije. Torej, generalni eh, direktor Devka bo za leto 2016 podal izjavo glede vseh skladov, jih, s katerimi Devko upravlja in eh, jamstveni eh, skladi so vključeni v eh, te načrte, naj si bo revizijski račun delka za mednarodno sodelovanje in razvoj, naj si bo za poročanje na področju zavarovanj, torej in to na vseh ravneh do generalnega direktorja in pa eh, torej, eh, študij teh, eh, te stopnje rezidualnih napak. Morda bom, se bom tu ustavil z naslednjimi besedami, glede na to, da ste omenili African Peace Facility. Torej, kot veste, smo pripravili akcijski načrt. Torej, eh, naša služba za interno revizijo je to pregledala in eh, meni, da je bila večina ukrepov že izvedena. Še vedno pa menimo, da Afriška unija eh, ne more izvesti tako imenovanega pillar assessmenta in zato ne moremo še omakniti našega zadržka glede peace facility in še naprej zelo tesno nadzorujemo to, kar se dogaja. Na to samo kratek popravek, torej eh, revizijo, ki jo je izvedla notranja služba, eh, ni povezana z kršitvami oziroma ni eh, v nobenem hipu razkrila nobenih kršitev, torej gre za notranjo revizijo in za notranja potencijalna tveganja torej že od leta 2009, ko smo podpisali eh, nek eh, memorandum z Afriško unijo, eh, je Evropska komisija podala dodatne zahteve in Afriška unija pač teh ni mogla izpolniti in od leta 2015 naprej sledimo temu še posebej tesno. Tu se bom ustavil. Hvala lepa. Herzlichen Dank für. Najlepša hvala za vaše mnenje. Sedaj smo prišli k koncu današnje seje. 6. marca je rok za uložitev sprememb. Sama se bom sestala s koordinatorji, zato jih prosim, da ostanejo tukaj v dvorani. Ostale pa prosim, da zapustijo dvorano. Najlepša hvala, s tem se je zaključil.